Drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje, prečenjamo z današnjo sejo. To je Marek Kolecijevski, naš eh, novi administrator v eh, tajništvu našega odbora. Prisrčno dobrodošli med nami, prepričani smo, da bomo dobro sodelovali. Tako, Ali lahko sprejmemo dnevni red, eh, če nima nihče pripomp, eh, velja dnevni red za sprejet. Če ni eh, nobenih pripomp, potem lahko sprejmemo tudi zapisnike. Potem pa prehajamo kar k četrti točki, kulturna dediščina Evrope in besedo dobi eh, poročevalec gospod eh, Kirkos za kratko predstavitev eh, tega poročila. Gospod Kirkos, beseda je vaša. Hvala lepa, govoril bom v svojem maternem jeziku. Spoštovani kolegi, julija 2014 je Evropska komisija odobrila sporočilo, na temo novega okvira evropske prometne politike. Šlo je tudi za eh, temo kulturne dediščine in eh, za celostni pristop eh, do kulturne dediščine za Evropo. Mi smo pristojni tudi za področje turizma in zato smo pripravili poročilo in želeli zagotoviti jasno povezavo med kulturno dediščino in pa turizmom. Nismo vodilni odbor na tem področju, ampak za svojim eh, mnenjem želimo poudariti pomen kulturne dediščine in pa eh, povezavo oziroma vpliv kulturne dediščine na turizem. Kulturni turizem predstavlja 40 odstotkov turizma v Evropi. Kulturna dediščina v Evropi je izjemno raznolika in Zato je zelo pomembna tudi za zagotavljanje konkurenčnosti Evropske unije. Evropa mora še naprej ostati prva svetovna turistična destinacija. Kulturni turizem je alternativna veja turizma in to je poudarjeno tudi na evropskem, bilo poudarjeno tudi na Evropskem forumu na temo turizma lansko leto. Turizem prispeva tudi k ustvarjanju novih eh, delovnih mest in eh, k rasti. Tukaj gre za novo podjetniško dejavnost, številna majhna in e, srednje velika podjetja delujejo na tem področju, kar 95 odstotkov je majhnih in srednje velikih podjetij, ki prispevajo k varstvu kulturne dediščine. Če želimo zagotoviti konkurenčnost turizma, potrebujemo kakavosne storitve na tem področju. Evropa mora poskrbeti za ustrezno seznanjanje majhnih in srednje velikih podjetij, hkrati pa je potrebno podjetjem zagotoviti eh, tudi podporo eh, z ravni Evropske unije. Razvoj turizma zahteva tudi razvoj ustrezne politike z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju. Tukaj govorimo o turističnih podjetjih, o agencijah eh, in tako naprej. Potrebno je spostaviti turistični dialog, eh, poskrbeti je potrebno za izmenjavo eh, dobrih praks in potrebno je uporabiti skupne izkušnje. To je še prav posebno za spodbujanje kulturne dediščine in pa za spodbujanje kulturnega turizma. Zato je Evropska unija tudi uh, sprejela odločitev, da bo sprejela pobudo na področju kulturnega turizma. Potrebno je vključiti tudi oddaljena območja, otoke, uh, hribovita območja in tako naprej. Na eh, teh področjih je namreč narava še nedotaknjena in ravno zaradi tega so ta področja lahko zelo privlačna. Na vsak način jih moramo izkoristiti, če želimo razviti turizem. Potrebno pa je poskrbeti tudi za čezmejno sodelovanje, za čezregionalno sodelovanje. Hkrati eh, kulturni turizem predstavlja tudi vrednote, ki jih zagovarjamo. Imamo eh, skupne pobude, kot recimo Evropska prestolnica eh, kulture in eh, pa druge projekte, ki predstavljajo jasno evropsko dodano vrednost. Potrebno je poskrbeti torej za sodelovanje eh, na evropski ravni, potrebno je spodbujati omrežje Evropa Nostra, znak evropske dediščine, omrežje Natura 2000, dneve evropske dediščine in nagrado Evropske unije za kulturno dediščino. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na projekte Evropske prestolnice kulture turizem eh, je oziroma bi moral biti eden izmed eh, temeljnih eh, ciljev Evropske unije. Mislim, da se moramo pri tem opreti na posebno vrednost kulturnih prestolnic, ki jih imamo v Evropski uniji. Potrebno je spodbujati regionalno kulturo, hkrati Pa si je potrebno prizadevati eh, za eh, trajnostni turizem. Boriti se moramo proti množičnemu turizmu, kajti ta uvira eh, spoštovanje oziroma spodbujanje kulturne raznolikosti. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, pa tudi sekretarjatu našega odbora. Upam, da bomo tudi v prihodnosti eh, dobro sodelovali. Eh, Poleg tega pa želimo tesno sodelovati tudi z vsemi kolegicami in kolegi in z veseljem se bom odzval na vaše predloge in pobude. Najlepša hvala. Potem bom dal kar besedo poročevalcem v senci Kozmos Lutovski, prvi na vrsti. Danke, oh, Worte... No, no, no, Samo trenutek. Poročevalke v senci skupine ELS ni z nami, V njenem imenu bo spregovoril Vin van den Kamp. Sorry, ik had eh, even moeten melden van tevoren dat. Eh, gospod predsednik, najlepša hvala in upravičujem se, prej bi moral povedati, da bom nadomestil našo poročevalko v senci. Rad bi se zahvalil poročevalcu v imenu skupine ELS eh, za to izjemno jasno mnenje, ki nam ga je ravno kar predstavil. Gre za pomen povezave med eh, prometom in pa turizmom. Veliko je dokazov, kako zelo sta eh, ti področji povezani. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb, ampak zadovoljni smo z eh, temeljno usmeritvijo poročevalca in poročevalcu želimo vso srečo pri nadaljem razvoju te time. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Zlotovski. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi rad povedal nekaj besed v imenu Tomasa Porebe, ki žal ne more biti z nami. In eh, ti pripombe bom podal v polščini, če mi dovolite. No, tega sem se že veselil. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in hvala lepa poročevalcu za osnutek mnenja. In še prav posebej zato, da je izpostavil romarske poti ali pa kolisarske steze. Rad bi podprl pobudo gospoda Kremarja. In sicer eh, gre eh, za eh, stezo, ki naj bi tekla po poti železne zavese. Tukaj gre ne le za uspodbujanje kulturne zavesti, ampak tudi eh, za utrditev naše kulturne dediščine. Ta pot naj bi bila dolga 9000 km in uh, naj bi segla čez 20 držav članic. Pričenja se v Rusiji in potem poteka preko Nemčije in se zaključuje v Bolgariji. Tukaj gre za uh, stotine let uh, zgodovine. V tem letu uh, je ta pot še kako pomembna, ima velik simboličen pomen, kajti obhajamo tudi obletnico konference na Jalti. Poleg tega pa so pomembne seveda tudi romarske poti in pa mesta, ki so pomembna iz verskega vidika to je zelo pomembno tudi za lokalne skupnosti. Na polskem imamo eh, približno 500 eh, eh, verskih svetišč in dostop do teh svetišč je odvisen od prometnih povezav. To je zelo pomembno za romarski turizem. Kulturni turizem pa se nanaša na obisk eh, muzejev in drugih zanimivih kulturnih mest. Eh, pogosto je to že vključeno eh, tudi v različne turistične pakete. Omejen dostop pa včasih pomeni, da določeni turisti nekega kulturnega spomenika ali pa muzeja ne obiščejo. In to je veliki ziv. Potrebno je uspodbujati in pa širiti našo kulturo. To je še prav posebno pomembno za države iz osrednje in pa vzhodne Evrope. Kajti dostop do kulturne dediščine bi lahko pripomagal tudi k boljšemu razumevanju naše kulturne dediščine. Najlepša hvala, sedaj pa skupina Alde. Pavel Telička. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, tudi jaz moram opravičiti kolegico, ki trenutno predstavlja poročilo v odboru Ekon. Torej bom jaz eh, povedal nekaj besed v njenem imenu in kot lahko slišite, tudi moj glas danes ni ravno najboljši, zato bom kratek. Rad bi eh, dodal mogoče še dve točki v svojem imenu. V imenu Martine bi se najprej zahvalil za poročilo. Mislim, da je to uh, zelo dobro pripravljeno poročilo, tudi zelo uravnoteženo uh, poročilo. Martina bo mogoče vložila še predlog spremembe ali dva, ampak eh, kljub temu poročilo v glavnem podpira. Rad bi izpostavil mogoče eh, dve nekoliko manj pomembni točki. Prvič, poudarek eh, je dan eh, intermodalnim povezavam z bolj oddaljenimi območji. Mislim, da bi bilo za okrepitev kulturnega turizma zelo pomembno vključiti eh, to eh, povezavo različnih vrst eh, prevoza. Intermodalnost je ključnega pomena in kasneje leto se bomo pogovarjali o številnih pobudah z tega področja, recimo o vzovnicah in tako naprej. Potem pa druga točka, majhne in srednje velika podjetja so seveda ključnega pomena. In mislim, da je potrebno nasloviti nesorazmerno upravno breme za majhna in srednje velika podjetja. Mislim, da bi bilo dobro, če to omenimo, kajti to bi ne le okrepilo podjetje, ampak tudi uspodbudilo posameznike, da se odločijo za podjetniško dejavnost na tem področju. Potem pa še deveta točka v tem mnenju. Jaz bi eh, omenil še kapital, ki ga predstavljajo mladi, ampak seveda je odločitev vaša. Najlepša hvala v imenu skupine GUE, Maja Kulem. Lepima, kiitokset oman ryhmani puolesta esittelijälle. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za opravljeno delo. Že dolgo smo razmišljali o tem, kako uspodbujati bogato kulturno dediščino z pomočjo turizma v Evropi. Kako, lahko, kako bi lahko poskrbeli, da bo kulturna dediščina bolj prepoznavna razmisliti je potrebno tudi o tem, kako bomo povezali kulturo, turizem in pa prometne povezave. Mogoče bi morali razmisliti o tem, da bi v Evropi kot kriterij za razvoj prometnega omrežja uporabljali eh, tudi eh, turizem oziroma kulturni turizem. Kulturni turizem ne more biti nekločen element, to mora biti del razvoja prometnega omrežja. O tem bi bilo morda vredno razmisliti. Hvala lepa, Jill Evans. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu, kajti mislim, da je to eh, zelo dobro in premišljeno poročilo pozdravljam tudi vključitev eh, regionalnega in lokalnega turizma. Hkrati pozdravljam tudi poudarek, eh, ki je dan eh, majhnim in srednje velikim podjetjem. Kulturna dediščina v veliki meri vpliva na turizem in lahko pripomore k razvoju turizma. Kajti za pomočjo kulturne dediščine eh, lahko eh, pokažemo, kaj lahko regija ponudi turistom. Hkrati pa lahko pripomoremo tudi k boljšemu razumevanju kulturne dediščine med državljani. In eh, to je ključnega pomena. Zato mislim, da je to pomembno oziroma potrebno vključiti tudi v osnutek mnenja. Vložili bomo nekaj predlogov sprememb in sicer zato, da bi še okrepili vlogo majhnih in srednje velikih podjetij uspeh eh, turizma je seveda odvisen od majhnih in eh, srednje velikih podjetij. Poleg tega je potrebno zmanjšati tudi razlike med eh, različnimi turističnimi sezonami. To lahko dosežemo, če bomo tesneje sodelovali z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Tudi odgovoren turizem je v veliki meri odvisen od majhnih in srednje velikih podjetij. Ena točka pa v poročilu manjka in to je vloga jezikov pri kulturni dediščini in vloga jezikov v turizmu. In posta, obstaja neposredna povezava, ne glede na to, ali je to uradni jezik Evropske unije eh, ali pa manjšinski jezik. Vsi ti jeziki lahko odprejo okno eh, v kulturno dediščino in zaradi tega mislim, da je ključnega pomena, da eh, na to ne pozabimo. Jeziki so namreč ključen faktor pri razumevanju eh, zgodovine in pa eh, lasnosti eh, posameznih regij. Najlepša hvala, Jackie Foster. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu. Mislim, da je turizem neke vrste pepelka v Evropski uniji, sploh če si ogledamo projekte, s katerimi smo se ukvarjali v preteklih letih. Zato je tudi prav, da so kolege izpostavili ključne vidike na tem področju vlogo majhnih in srednje velikih podjetij in pa povezavo med e, turizmom in pa prometno infrastrukturo. Na milijarde evrov vsako leto zaslužimo z turizmom in e, zato je to zelo pomembno področje. Potrebno je poudariti vlogo majhnih in srednje velikih podjetij. Ključnega pomena uh, je tukaj besedica kulturna dediščina in pri tem pomembno vlogo igrajo države članice. Uh, projekti obnove kulturnih stavb uh, so lahko zelo dragi. In uh, države članice se morajo tudi odločiti o tem, ali bodo zahtevale ustopnino za uh, vstop na določeno področje. V to se ne moremo umešavati, o tem ne more odločiti Evropa kaj ti države članice eh, imajo to pristojnost in nosijo tudi neposredne stroške. Kar pa eh, zadeva sodelovanje, eh, lahko veliko ponudimo. Mislim, da je to čudovit kontinent in sama ne bi šla nikamor druga. Najlepša hvala, Dominika Rike. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa poročevalcu za opravljeno delo. Podal bom eh, nekaj eh, dodatnih pripomb. Prvič, gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2008, je zelo močno vplivala tudi na kulturni sektor v Evropi. Drugič, mogoče bi lahko v poročilu bolj jasno izpostavili materialno dediščino, na katero takoj pomislimo eh, in hkrati na nematerialno dediščino, ki mogoče eh, ni tako očitna. Veliko je bilo govora o majhnih in srednje velikih podjetjih, številni prej izpostavili, vendar pa se e, moramo zavedati, da so kulturne dejavnosti pogosto nepridobitne e, dejavnosti. In uh, zato eh, so podjetja, ki se s tem ukvarjajo, še prav posebej trpela v času krize, kajti najprej smo eh, črtali sredstva ravno na tem področju. Velika razlika med vplivom krize na turizem v različnih državah članicah. Tukaj gre za konkurenčnost med državami članicami. Določene države imajo bolj razvito eh, politiko na tem področju eh, zaradi nacionalne politike, zaradi politike posameznih fundacij. Eh, v tako imenovanih kohezijskih državah pa ni strukturne politike, ki bi bila dovolj stabilna, da bi zagotovila ohranjanje kulturne dejavnosti. Nepridobitne dejavnosti pa so bile še prav posebej prizadete eh, zaradi eh, krize. Cikaj tukaj mislim na uh, gledališča, uh, kjer potekajo plesne predstave ali pa, uh, ali pa nastopi. Uh, vse to je bilo v času krize še prav posebej prizadeto. obstaja tudi določeno nasprotovanje med dejstvom, da turizem predstavlja 8,5 odstotkov eh, brutodružbenega proizvoda eh, Evropske unije eh, in tukaj gre tako za materialno kot nematerialno dediščino. Vendar pa mi na tem področju nimamo neposrednega proračunskega vpliva, kajti turizem ni v pristojnosti Evropske unije. Evropska komisija ima pristojnosti na področju uh, urejanja in financiranja kulturnih dejavnosti, torej obstaja določeno, določeno nasprotovanje med zelo dinamičnim sektorjem, ki predstavlja velik uh, delež v bruto družbenem proizvodu Evropske unije in med šibkostjo podpore, ki jo ta sektor prejema z strani evropskih inštitucij ali pa z strani držav članic. In mislim, da je to pomembno izpostaviti. Potrebno je izpostaviti uh, težaven položaj, položaj, v katerem se. Eh, nahaja eh, ta sektor v tem trenutku. Kar 25 odstotkov eh, nematerialnih kulturnih dejavnosti v Franciji bi lahko v kratkem izginilo. Najlepša hvala, gospa Selanova. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu za odličen osnutek mnenja. Mislim, da je ta osnutek izjemno uravnotežen. Eh, izpostavlja številne priložnosti, pa tudi tveganja. Imam eh, nekaj pripomp, najprej glede osme točke. Zelo sem vesela, da je poročevalec eh, poudaril pomen razvoja medregionalnih turističnih proizvodov. Ampak razmisliti bi morali tudi o tem, da odstranimo ovire, ovire turizmu ali pa čezmejnemu prometu. Eh, recimo morali bi ukiniti uh, več regionalne pristojbine v železniškem prometu. Na zelo kratkih razdaljah lahko najdemo uh, karte, ki so 7 do 8 krat dražje, kot če bi jih primerjali z uh, podobno dolgimi nacionalnimi razdaljami. Trajnostni turizem je po mojem mnenju ključnega pomena. Rada pa bi spostavila tudi pomen infrastrukture. Infrastruktura lahko omogoči tudi dostop eh, za invalide in to je ravno tako zelo pomembna točka, ko govorimo o turizmu. Najlepša hvala, sedaj pa Dedrick Lund. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega mnenja. mislim, eh, da se to mnenje nanaša predvsem na potrošnike, ki jih zanima eh, kultura. 40 odstotkov turistov prihaja izven Evrope in prihajajo v Evropo ravno zaradi naše kulturne dediščine. Zaradi jezikovnih posebnosti, zaradi eh, naše kuhinje in tako naprej. Mislim, da je to eh, zelo pomembno mnenje in mislim, da je ključnega pomena tudi, da eh, komisijo to mnenje poziva k sodelovanju med državami članicami pri uspodbujanju medkulturnega dialoga. Na ta način bi lahko izboljšali to številko 40 odstotkov Sedaj pa še k 14. Eh, točki, kjer gre za poziv eh, komisiji, da zagotovi pretok informacij o dostopu do sredstev Evropske unije povezanih z kulturnim turizmom. To se mi zdi pomembno, pogosto sem namreč v stiku z turističnimi delavci in eh, vem, da ne poznajo dobro možnosti, ki jih ponuja Evropska raven, torej mislim, da bi lahko o tem še razpravljali. Najlepša hvala. Szépen te, elnök. István. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, mislim, da ni potrebno posebej povdarjati, kako zelo pomembna je ta uh, tema zame, kajti o njej sem že večkrat uh, govoril. Skrinjam, strinjam se z uh, svojo predhodnico in ne bom več ponavljal uh, besed, ki so že bile izrečene. Uh, Ampak naj dodam še naslednje. V zadnjem desetletju se je turizem v svetu spremenil. V Evropi imamo turistično uh, zelo razvite regije, kot sta recimo Italija ali pa uh, Nemčija. Ali pa recimo omenil bi lahko tudi Budimpešto, ki je ena izmed najprej priljubljenejših turističnih ciljev v Evropi, vendar pa smo priča tudi eh, drugemu fenomenu, namreč gre za svetovne spremembe na področju turizma. Turisti iz ZDA ali pa uh, nek arabski turist sedaj uh, raje obiščeta več ciljev v Evropi. v oglaševalskih kampanjah lahko najdemo celo vrsto destinacij in uh, turisti lahko izbirajo med Severno Ameriko, Južno Ameriko, Azijo in tako naprej. Nas pa odlikuje predvsem eno in to je naša kulturna dediščina in z tem uh, druge države ne morejo tekmovati. Uh, to, kar imamo v Evropski uniji, te kulturne dediščine, nihče ne more izgraditi, pa naj ima še toliko denarja, v Dubaju ali pa v Aziji. To je naša kulturna dediščina in to je hkrati tudi naše največje bogatstvo. To je ključnega pomena. In eh, mislim, da bi morali to še naprej poudarjati. To mora biti naše sporočilo. To mora biti naše sporočilo komisiji, pa tudi nacionalnim parlamentom v posameznih državah članicah. Gre za vprašanje konkurenčnosti in uh, imamo zelo uh, jasno prednost. Ne gre zgolj za to, ali naj bi vlagali v to področje, ampak gre tudi za vprašanje, v kolikšni meri bomo znali izkoristiti to prednost v svetu eh, kulturnega turizma? Ali bomo znali eh, to področje bolje izkoristiti ali bomo zagotovili ustrezna sredstva za trajnostni turizem v Evropi v naslednjih desetletjih? To je tisto, kar sem eh, želel danes povdariti. V četrtek bom sodeloval pri konferenci v Madridu. In tudi za Združene narode je kulturni turizem uh, ena izmed prioritet. Še enkrat najlepša hvala pripravljalcu mnenja za to odlično mnenje. Tudi sam sem se uvrstil na seznam. Kajti gospod Zlotovski je že omenil železno zaveso, zato moram o tem spregovoriti. Zgodovina in kultura eh, sta tesno povezani, težko jo je eh, ločiti. Sam prihajam iz Berlina in 80 odstotkov uh, turistov prihaja v Berlin uh, iz zgodovinskih uh, razlogov. In uh, ta pot uh, pa uh, vzdolž železne zavese uh, bi seveda tudi predstavljala uh, zgodovinsko pot. Uh, Prihodne leto bomo obhajali neodvisnost baltskih eh, držav. To seveda eh, seboj prinaša eh, tudi težave. Tukaj gre za povezavo zgodovine in kulture. Letos pa obhajamo recimo obletnico konference na Jalti. V Nemčiji imamo regijo, kjer je veliko uh, vodnjakov izvirov in obstaja tudi uh, lepa pesmica na uh, to temo, na temo uh, gosi uh, v uh, teh uh, vodnjakih in na to temo je uh, tudi veliko zgodbic. Uh, In uh, železna zavesa poteka tudi preko območja, ki je nekoč eh, predstavljal pas, ki je nekoč predstavljalo pas smrti. Uh, tega območja ni mogel prečkati noben navaden državljan. Uh, tam uh, se je lahko nahajala samo vojska. In mislim, da je to zelo zanimivo in zato se zahvaljujem tudi poročevalcu, da je vključil to povezavo med zgodovino in kulturo tukaj gre tako eh, za učinek kulture, kakor za učinek zgodovine, pa tudi za gospodarski učinek. Številne države so namreč odvisne od turizma in od kulturnega turizma. Če pride do nazadovanja na tem področju, eh, seveda eh, posledice občutimo tudi drugi. Sedaj pa za zaključek še enkrat predajam besedo poročevalcu. Alles ist gesagt. Dan bedanke ich mich. Se je bilo že vse povedano, potem se zahvaljujem. Veselimo se sestanka naslednji teden, da bomo nadrevali z razpravami na bolj praktičen način, tudi glede predlogov sprememb, ki jih potrebujemo. Andre. Da, to sem hotel povedati. 13. marc je rok za predloge sprememb. 13. marc opovdne. So, Tako, sedaj pa prehajamo na peto točko, predstavitev komisije. GD za pomorske zadeve in ribištvo Mare v pomorskem nadzoru. Najprej pozdravljam Beatek Minda iz GD Mare in ji predajam besedo. Aha, pa še tule se moramo zamenjati na predsedniškem pultu, potem pa bomo začeli. Ja, ja. Äh, zi, zi,

Dobro, dober dan, gospe in gospode, hvala lepa, da smo dobili priložnost biti z vami tukaj danes. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vašim prispevkom, kaj ti, mi skrbimo tudi za podvodno kulturno dediščino, kaj ti skrbimo skupaj z GD za podjetništvo tudi za ta del morja. Tukaj pa bom predstavila drugo temo. Gre za skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva. Kolegi komisije je to sprejel že lani junija in radi bi se o tem pogovorili nekoliko bolj podrobno z vami. V odboru ste že imeli predstavitev o konceptu modre rasti. V zadnjih letih smo spremljali razvoj celovite pomorske politike, osredotočali smo se na rezultate in na modro gospodarstvo, s tem, da podpiramo nastajajoče industrije, ki bi ustvarjale trajnostna delovna mesta in ki bi uporabljale morje kot boljši vir za izvajanje celotne verige od obale do morja. In tukaj na zaslonu imate vsa področja, ki se pojavljajo. To je seveda sporedno tudi z načeli modrega gospodarstva, kot je ribištvo, promet in kot je tudi pri obalno izkoriščanje olja in nafte. Komisija razvija to že zadnjih nekaj let, zato da bi izboljšali upravljanje znanje in pa tudi varnost. Skušamo odstraniti uvira za trajnostno rast, skušamo zagotoviti cise pri sodelovanju in skušamo zagotoviti tudi inovativnost in tudi nekatera nova orodja. Se upravičujem, vendar pa moja predstavitev ne sledi, tako da je nekoliko zmede. Tako sedaj pa se v redu. Hvala lepa vsa ta transverzalna urodja, ki jih pripravljamo, skupaj z veliko dejavniki in sektori, vključujejo celovito strategijo na področju pomorstva. Veste, da gre za nadzor in to izvaja več elementov. Na morju v EU imamo približno 400 organov, ki skrbijo za dejavnike nadzora na morju, od radarja, vladi, letal, pa do hm, podatkovnih baz, to počnejo v sedmih morskih sektorjih, imamo prometne inšpektore, okoljske, okoljski nadzor, ribiški nadzor, mejni nadzor, carino, organe pregona, potem pa imamo tudi obramno politiko, ki je zelo dejavna na odprtem morju. In tukaj imamo potem zelo veliko nadzora, torej vsi so povezani med sabo, vsi organi so povezani med sabo in imajo tudi zelo pomembno vlogo pri obalnem nadzoru. Zato potem imamo kar nekaj različnih informacijskih virov, naj se gre preko poročil, preko obveščevalnih podatkov, platform ali podatkovnih baz. Torej, že pred nekaj leti smo dejali, da imamo veliko priložnost za medoperabilnost med temi dejavniki, ki bi lahko v okviru pravnega reda si izmenjavali podatke v večji meri, kot to počnejo danes, kot sem dejala. Imamo različne funkcije obalne straže. Obramba, nadzor na mejah, nadzor pri ribah, pomorska varnost, pomorsko okolje in splošno izvajanje nalog organov pregona. Okrog 80 odstotkov vseh podatkov, podatkov je v nacionalnih sektorskih sistemih. Okrog 20 odstotkov pa se teh podatkov že deli na evropski ravni, še prav posebno prek naših evropskih agencij, kot je Evropska agencija za pomorstvo, pa tudi prek Frontexa. Torej, korakoma, postopoma se premikamo k temu, da bi imeli tudi čez mejno izmenjavo podatkov, delno tudi med različnimi sektorji prek meja. In potem smo izvedli tudi študijo za to sporočilo, ko smo imeli oceno vplivov. In države članice imajo do 17 pomorskih nadzornih IT sistemov. Da pa večina teh sistemov ni medoperabilnih ko sem prišla na to delovno mesto, kjer sem, sem bila laik na tem področju. In seveda internet pomeni največjo povezovanje globalno gledano. Tu si, tu si vsi izmenjujemo podatke, uporabljamo modele za izmenjavo podatkov, to se imenuje HTTP. In takrat sem se tega učila in sem se seveda vprašala, kaj je to, kaj lahko storimo boljše. V sporočilu, ki ga objavlja komisija, smo zapisali, da lahko že sedaj se izmenjujemo obstoječe podatke, še prav posebno med civilnimi in vojaškimi organi. To bi povečevalo naše znanje glede ranljivosti na morju, zmanjšalo bi podvajovanje informacij, tako bi privačevali, prav tako pa bi lahko oblikovali novo generacijo informacijskih storitev in bi lahko izboljšali nadaljne vojaško-civilno sodelovanje. Zato smo torej skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva opredelili kot prostovoljno sodelovanje med organi, ki so povezani s pomorskim nadzorom v EU. To je pomembno, torej prostovoljnost, kaj ti govorimo o organih, ki niso naravni dejavniki kot sami, torej resnično mora iti za potrebo potem, da podjetja to potrebujejo in pa da obstaja tudi pripravljenost na sodelovanje. Prednosti so povečevanje ozaveščanja za različne vidike, povečali bi učinkovitost, kakovost, odzivnost in koordinacijo nadzornih operacij. Tako da bi naprimer imeli tudi podatke o tem, kaj katera država članica ima in bi lahko to skupaj uporabljali prav tako pa bi lahko izboljšali inovativnost, ko bi razvijale, razvijali nove sisteme, še prav posebno, če se gledamo veliko aplikacij, ki jih imamo, ki so bile razvite v zadnjih letih. Vse te aplikacije so nove storitve na področju informacij. Kaj bi naj bil CISE? To bi naj bil medoperabilen okvir za podporo različnim izmenjavam podatkov. To je niz orodij in rešitev za olajšanje povezovanja in sodelovanja, naprimer, da imamo torej skupne standarde, da imamo skupne pravice dostopa in tako dalje. In to je tudi trajni postopek, ki bi naj omogočil ukrepe na poti k tehnični in operativni metoperabilnosti. Kaj pa ni skupno okolje za izmenjavo informacij? Veliko razprav smo imeli o tem, to ni nov sistem za pomorski nadzor. To ne gre tukaj ne gre torej še za eno raven nadzora, gre za povezovanje med različnimi organi. Tudi ne gre za to, da bi EU prevzela nacionalno odgovornost za pomorski nadzor, še vedno bodo države članice odgovorne za to in pomorski organi. Pa tudi ne gre za to, da bi končali sektorsko odgovornost v EU za pomorsko politiko. Vsak sektor ima svojo zakonodajo, ki jo mora izvajati in Zato je seveda to pomembno. Na prostovoljni podlagi pa lahko zagotovimo večjo učinkovitost pri uporabi teh orodij. Kaj se je zgodilo do sedaj? To je tudi del našega sporočila. V različnih sektorjih imamo zakonodajne instrumente, poznate se jih SINET, pa verjetno potem tudi nacionalna okenca, potem pa imamo Eurosur, CECIS, MARSUR, nekateri pa so tudi nezakonodajni. kot je okvir in omrežje za sodelovanje pomorskih vojaških sil v Evropski uniji, dejala bi, da je 10 do 15 teh urodi omrežji z evropsko vrednostjo. Torej, to obstaja, deluje in bi naj izboljšalo postopno izmenjavo informacij, ki jo imamo že danes. To se nam zdi zelo pomembno in to tudi dosledno sporočamo. Potrebujemo te zakonodajne zahtevke, da bodo na voljo in da bomo to uporabljali. Kaj pa za nadaljne česektorsko sodelovanje? Tukaj smo imeli veliko pilotnih projektov v naših državah članicah. Eden je bil v sredozemlju, imenoval se je Blue Mass Met, drugi po Balskem morju, imenoval se Marsuno. Oba sta za cilj imela ogledati se, ali to smiselno imeti, ali to deluje, ali če sektorska izmenjava informacij je potrebna. In leta 2010 smo to potem dobili odgovor na ta vprašanja, da. Odgovor je bil da, vredno je investirati. Leta 2013 imamo, od takrat imamo tudi projekt na evropski ravni, cooperation, sodelovanje, gre za potrebe podjetništva in nedavno smo začeli tudi sodelovanjem pri projektu 15 držav članic, to je projekt EOCISE e 2020 v sodelovanju z industrijo. Skušamo razviti tesno podlago za medoperabilnost. In potem ne nazadnje, kar se tiče okvira politik za skupno okolje za izmenjavo informacij, da se jim že gre za celovito pomorsko politiko. To je eno od orodij, eno od orodij, ki jih imamo, gre za EUMSS, um, pomorsko varnostno strategijo EU, potem gre tudi za Evropsko agendo za varnost, pa digitalno agendo Evropske unije in tudi za standardizacijsko politiko Evropske unije. Kajti industrija bo pridobila, če bomo imeli enoten nadzorni sistem in bo vse skupaj medoperabilno. Zelo nakratko, nadaljne ukrepe, kar se tiče sporočila, želimo si brošure od CISE, pomagali smo izboljšati standarde glede metoperabilnosti, državam članicam pomagamo pri modernizaciji pomorskih eh, nadzornih sistemov IT, prav tako zagotavljamo izpolnovanje Eh, s pravili o nacionalnih podatkih, kar se tiče tudi zaščite podatkov in skušamo izboljšati sektorsko zakonodajo na evropski ravni. Sedaj naj zaključim prednosti boljšega okvira za izmenjavo informacij na področju pomorstva bodo sledeči. Izboljšali bomo upravljanje sistemov na morjih, to je zelo pomembno. sicer še nismo imeli kakšnih večjih nesreč ali terorističnih grožen, a morajo tako mora ostati. Prav tako moramo znižati tveganje in grožne in povečati znanje. Pogosto ima določena država informacije o manjšem plovilu, ki bi ga lahko kakšen drug organ uporabil, če bi imel dostop do tega plovila. Prav tako je pomembno, da se to vključi v varnostno strategijo o pomorstvu Evropske unije, ki je bila sprejeta lani. Prav tako moramo krepiti civilno, civilno in civilno vojaško sodelovanje med državami članicami. To bo vodilo potem tudi do skupnega sodelovanja. Naj dam primer. Nemčija, na primer, carina in mejna policija si sedaj izmenjujeta patrulna plovila in tudi javno naročila za plovila, tako da so postali bolj učinkoviti s tem, da sodelujejo. To bi naj torej spodbudilo tudi večje okrepeno razmišljanje prek različnih sektorjev, zmanjšali bi naj podvojevanje in bi tako bili bolj učinkoviti, prav tako pa bi priročevali kar prečej sredstev zaradi manj podvojevanja in bi izboljšali tudi medoperabilnost in spodbojali inovacijo. Tako da bi ponudniki storitev in podatkov dobili več podatkov, prejemniki bi postali bolj učinkoviti in evropski državljani bi bili bolj zaščiteni pri manjšem vložku. Hvala lepa, sedaj pa sem pripravljena na vaše vprašanja. Hvala lepa. Ekosok je tudi že podal mnenje na to temo, zato sem vesel, da je gospod Simons tukaj in bo to mnenje Ekosoka predstavil. Prosim. Hvala lepa. Gospod predsednik, govoril bom nizozemsko svojem maternem jeziku. Hvala lepa za to poročilo komisije. Naše mnenje vam je že bilo posredovano in gotovo ga boste kmalo dobili. Naj se navežem na to, kar je pravkar bilo rečeno to sporočilo je logično nadaljevanje tega, kar se je počelo na področju celovite pomorske politike in izmenjave informacij. Skušamo izboljšati izmenjavo informacij, ciljamo na to, da bi izboljšali varnost na morju, pa tudi, da bi zaščitili naše okolje v prihodnosti. Imamo potem skupno sporočilo z lanskega leta, ki potrjuje te cilje in izpostavlja pomen pomorskega nadzora in pomen izmenjave informacij, ki je samo bistvo pomorske varnosti. To je torej ozadje, ki je pomembno. ECOSOC je zahteval od komisije, da predstavi, kako bo sledila modernizacija IT opreme brez dodatnih sredstev. Komisija v svojem sporočilu govori o tem, da je prišlo do znatnih izboljšav in da jih je nekaj potrebno še postoriti in da je potrebno tudi nekaj privačevati. ECOSOC predlaga, da bi varčevali tudi tako, da bi skušali zagotoviti boljšo pomorsko varnost, da bi skušali zagotoviti boljše delovanje tega sistema. Potrebno je zagotoviti politično voljo, odstraniti ovire, ki obstajajo. Kajti veliko krat uporabljamo posploševanja pri naših delovnih metodah in jih je težko spremeniti. Ekosok meni, da bi komisija morala se truditi iti po poti usposabljanja in izobraževanja. Tako, da bi lahko v polni meri izkoristili obstoječe izkušnje. Potem imamo tudi forum za severnoatlantske obalne vode, veliko drugih institucij, ki se ukvarjajo s podobnimi zadevami, tudi mreža svetilnikov in tako dalje. Pomembno za komisijo bi bilo, če bi kratko in bolj dolgoročno skušali odpraviti vse ovire, ki nam onemogočajo uporabo pravega skupnega okolja za izmenjavo informacij. Razvoj IT opreme za izmenjavo občutljivih informacij je področje, kjer bi lahko prišlo do potencijalnih terorističnih napakov, napadov, napadov hekerjev in tako dalje. Potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo varnost ladi, posadke in tovora zagotovljena. Tako da moramo skušati zaščititi izmenjavo podatkov pred napadi iz kibernetskega prostora. Poročilo ZDA, kar se tiče zaščite ključne pomorske infrastrukture, govori o dejstvu, da gre za nujne razmere. Prejšnji teden ste se v Washingtonu verjetno o tem že pogovarjali. Torej, to je bistvo našega mnenja za komisijo. To smo posredovali poročevalcev in vašim poslancem. 24. marca bo Ekosok organiziral konferenco o varnem morju in o teh temah se bomo tudi pogovarjali. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Taylor. Ali ti? A, še Vin van de Kam, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za dragocene informacije, ki ste nam jih podali. Upajmo, da bomo dobili tudi kopijo te predstavitve. Moram pa priznati, da sem zaskrbljen 400 različnih storitev po EU, ki skrbijo za varnost na morju, če sem predstavitev ustrezno razumel. Prejšnji teden smo bili v ZDA. Tam imajo eno službo, In ta služba morda ni tako dobra kot nas jih 400, vendar pa vprašanje je seveda, ali je Evropa na pravi poti. Kar me je presenetilo v vaši predstavitvi, je bila besedica prostovoljno. Potem pa ste dejali in navedli, kaj EU ne počne. Ne počne tega, ne počne onega. Torej se sprašujemo, kje je sodelovanje. Po eni strani bi lahko vse združili bi imeli eno storitev. Po drugi strani pa bi lahko prišlo do razmer, ko sodelovanje ne bi bilo prostovoljno. In seveda vprašanje za komisijo, ali ne bi bilo boljše razviti struk, bolj strukturiranega sodelovanja z spodbudami, kajti 400 služb, da vse to dobro deluje, to je težko zagotoviti. Mi smo predstavitev o Kosti Concordi pred nekaj časa. Kakšna je povezava med Kosto Concordijo in CISE, skupnim okoljem za izmenjavo informacij na področju pomorstva. In potem imamo tudi posilce za azil. Ali bi CISE tukaj tudi odigral svojo vlogo? Torej gre za vprašanje prostovoljnosti, katastrof, nesreč na morju in potem še vprašanje prosilcev za azil v sredozemlju. Hvala lepa. Lucy Anderson. Um, Hvala lepa za koristno predstavitev. Tudi samo imam vprašanje za nesrečo trajekta. Tukaj še čakamo na odgovor. Vendar pa jasno je, da je potrebno zagotoviti boljši nadzor. Nismo prepričani, da je nadzor učinkovit. Čeprav teoretično postopke imamo in če se informacije ne izmenjujejo tako, kot bi se morali, to potrebno popraviti. Imam specifično vprašanje. 300 tisoč zaposlenih v pomorstvo po EU. Kaj počnejo socialni partneri in sindikati, koliko so vključeni v razpravo o tem in kako bi lahko pomorski nadzor izvajali kar najbolj učinkovito tudi v povezavi z njimi? Hvala lepa. Sedaj pa Keith Taylor. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za predstavitev. Dve vprašanje. Bi lahko komisija obrazložila sodelovanje z vojaškimi organi nadzora? Mislim, da je bilo to omenjeno v kontekstu mejnega nadzora. To vprašanje zastavljam v smislu preglednosti. Drugo vprašanje, glede na to, da komisiji ni uspelo zagotoviti ustreznih sredstev za dodatne naloge, ki jih je podprl parlament, naš odbor za organizacijo za Evropski pomorski nadzor, kar se tiče nadzora nad inštalacijami, pri obaljnih plinovodov in naftovodov, kako bi lahko zagotovili, da bi lahko te naloge ustrezno upravljali. Hvala lepa. Sedaj pa komisija, gospod Gminda, še enkrat, kar nekaj vprašanj je bilo. Hvala lepa. Najprej morda nekaj besed, aha, nadrevala bom po angliško, ker vse čas uporabljam angliško terminologijo. Naj, morda najprej začnem s financami. Projekt medobrabilnosti takega obsega seveda nekaj stane. Izvedli smo oceno vpliva, imamo nekaj številk, vendar pa težko je konkretno vse skupaj oceniti, kajti večina je še vedno v nacionalnih rokah in smo odvisni od njih, kar se številk tiče. Vendar pa nasplošno bi lahko dejali, da bi bile prednosti veliko večje kot stroški in bi se skupaj vodilo do veliko večje učinkovitosti. Vaše mnenje nam je bilo veliko pomoč, to smo zelo cenili in bomo tudi na konferenci Ekosoka, ki jo organizirate, podpiramo države članice, če želijo nadgraditi svojo medoperabilnost. Nekaj sredstev je na voljo za to. Zaenkrat so države članice to uporabile in se odzivajo na pozive po nepovratnih sredstvih, ki jih objavljamo. Torej, skromno finančno podporo imamo. Naj ostanem pri financah. Gospod Taylor je spraševal po financiranju se za nafto in plin. Ta projekt ne govori samo o enem sektorju. Skušamo zagotiti medoperabilnost med obstoječimi sektori in obstoječimi informacijami. Torej želimo si, da bi EMSA sodelovala pri tem in to počnejo in zelo so pomagali pri pripravah. Informacijske storitve, ki jih EMSA že izvaja, bodo še nadgrajene, ker bomo imeli več informacij iz nacionalnih virov. EMSA bo, kljub temu, da nima več sredstev, lahko podprta pri svojih nalogah, ki jih morajo upraviti, kar se tiče nadzora naftnih in plinskih ploščadi. Brez dodatnih sredstev, vendar pa z dodatnimi informacijami lahko agencije pridobijo zaradi tega sistema CISE. Potem izobraževanje, to je bilo zelo pomembno. Mislim, da tukaj moramo praviti še kar nekaj dela, kajti to je nova generacija IT sistemov. CISE ni IT sistem, je pa to v bistvu nekaj, kar nadgradi obstoječe IT sisteme in se potem lahko pogovarjajo med sabo, če lahko to nekoliko karikiram. In potem potrebujemo različne tipe izobraženih inšpektorjev in to je področje, ki nas še čaka in kjer moramo uporabiti obstoječa omrežja, kolikor se le da to že počnemo, kolikor se le da. Hvala lepa za to, kar ste dali o ZDA. Tudi sama sem bila tam pri obalni straži in so me gledali in spraševali, si res želite tega tudi v Evropi? Oni imajo nekaj podobnega. Mi se, mi imamo cise, torej pri njih je ta mise, m, pomorstvo, maritime imajo pa podobne težave. Gre za okvir, način razmišljanja glede sodelovanja. Čeprav imajo samo eno obaljno stražo, imajo različne oddelke. Vendar pa so potem seveda sprejeli, da je naš izjiv nekoliko bolj sizifov kot njihov. 400 organov je dobra številka, to uporabljamo, vendar pa vsake države članici si prizadevajo, da bi organi sodelovali. Ci se se uporablja strani držav članic, da bi se organi med sabo pogovarjali, da bi začeli usklejevati svoje kulture, razumevanje operacij. Zato sem optimistična, da se to, ta številka zmanjšuje, 400 jih je sicer še, ampak že boljše komunicirajo. Prek MS, e, Frontexa in ostalih platform pa se to komuniciranje še izboljšuje. Vem, da je bila razprava glede prostovoljnosti težka tudi pri komisiji, vendar pa imamo seveda različne tipe zakonodaje po državah članicah in ker govorimo tudi o sodelovanju med civilnimi in vojaškimi agencijami, bi bilo nemogoče, da bi pripravili zakonodajo na ravni EU. vojaški del ne more biti urejen strani EU, potem bi imeli tudi organe pregona, ki bi bili vključeni in imeli bi potem tudi klasične metode EU. Torej, gre za mešanico, mislimo, da je prostovoljno sodelovanje najboljše. Imamo pa dejansko vzpodbudo, kajti večja učinkovitost je predpogoj v državah članicah, kajti vedno manj viro je na voljo, vedno manj finančnih virov je na voljo za dosego ciljev, tako da sodelovanje je potrebno. Neseča, kot je Kosta Concordia, pokaže, da vsi pomagajo in vsi želijo pomagati. Ne želim ocenjevati, kako se je neseča zgodila. Tukaj nimam dovolj strokovnega znanja, več drugih ljudi to bolje pozna, vendar pa mislim, da tega vseeno ne bi mogli predvideti scise. To je pač ena od nesreč, ki se zgodi. Lahko pa bi potem pri boljšem izmenovanju informacij lahko izboljšali informacijo o migracijskih tokovih v sredozemlju. Pogosto imajo vojaški viri dostop do boljših informacij kot civilne agencije, ki začnejo svojim delom šele na mejah. Vojska pa deluje tudi na odprtem morju. Imajo te informacije na voljo prej razen če nimajo civilne oblasti dostopa do radarskih in satelitskih podatkov. Torej, bi bilo sodelovanje med civilnimi in vojaškimi organi zelo pomembno, kajti tako bi lahko preprečili nadaljne nesreče in utopitve na morju. Ta projekt ne govori o izvajanju nadzora na mejah strani vojske, ne gre za to, ne gre za spremembo funkcionalne integritete kakšnega od sektorjev. Kot sem dejala, pa imajo vojaki torej tudi informacije, ki bi lahko bile pomembne za civilni sektor. In včasih v nekaterih državah članicah ukrepajo, naprimer v Franciji, če gre tudi za civilno misijo, ko deluje civilna obalna straža. Mislim, da je torej pomembno, da vojaški element in civilni element sodelujeta. Kar se vključevanja sindikatov tiče, pa nimam veliko zapovedati, kaj ti tukaj gre za zmenjavo podatkov med javnimi organi, tega nismo razširili na sindikate prek javnih organov. Torej mislim, da bi bilo dragoceno, če bi imeli še nadaljne razprave, kako se pomorski nadzor izvaja in upam, da bo ta projekt animiral ljudi k večji razpravi. Hvala lepa. Nisem dal besedo Antero Aguilar, ampak sedaj dobi besedo. Se opravičujem za napako, prosim. Obrigada, senjor prezident. In da vem, ki se lembro, da bom dala palavra desta vez. Uh, eh, agrade... Hvala lepa nič hudega, če ste pozabili. Hvala lepa Evropske komisiji za predstavitev, za pripombe. Resnično je to pomemben mehanizem, ki bi naj zadeval prvi vrsti pomorstvo. Govorili ste o nekaterih drugih področjih in potrebno je pogled uperiti v morje. Evropska unija mora gledati mm, tudi v smeri morja, ne samo iz strateških razlogov. Hvala lepa komisiji za to odlično pobudo. V bistvu gre za to, da bi dosegli še nadaljne cilje na področju pomorske politike. Zdaj pa nekaj vprašanj. Program CISE predvideva, da bi tudi tretje države sodelovale. Mar ne menite, da bi tudi drugi partnerji morali priti na krov? kaj ti nevarnosti in tveganja se ne ustavljajo na mejah Evropske unije. Kakšne možnosti za to imamo in kakšni so cilji, kakšne možnosti imamo na voljo za to. In potem še zadnje vprašanje. Izmenjava informacij je povezana tudi s strukturami organov v državah članicah kako nameravate odstraniti te ovire med državami članicami, kako lahko se skupaj poenotimo. Hvala lepa. Hvala lepa, morda še dodatno vprašanje. Spominja se video Pičika, ki je bil tukaj v našem odboru in v Nemčiji, je dejal, imamo okoljskega, finančnega, gospodarskega, prometnega in bramnega ministra, ki so pristojni za pomorsko varnost. In potem se to prenaša tudi na zvezdne države, 16 jih je, in potem prijemo do teh 400. In vedno je dejal Šlesih Holštajn, je edina zvezdna država, z katere prihaja, ki se je zauzemala za to, da bi se temu nesmislu odrekli in bi imeli en organ. In država Šlesih Holštajn je to storila, potem zvezdna raven pa temu ni sledila. Morda lahko kaj poveste tudi o tem. Uh, uh, um, Glede tretjih držav, trenutno ne, ne sodelujejo, kajti države članice so želele to ohraniti v svoji, torej med sami, med njimi imamo recimo in tudi med državami EEA, torej imamo recimo tukaj sodelovanje Norveške. Ampak nismo odprti za tretje države, kajti zelo težko je to početi že znotraj Evropske unije. S tretjimi, sodelovanje s tretjimi državami članicami bi bilo to, s tretjimi državami bi bilo to resnično težko. Um, svet pa je sprejel odložbo, ki vključuje tudi tretje države, potem nadgradnjo programa, uh, in uh, pomoč pri zaščiti infrastrukture. Torej, skušamo doseči iste cilje. Glede strukture, nismo se ukvarjali s strukturami, niti v sporočilu, ki sem vam ga predstavile, kajti to je v pristojnosti posamezne države članice. Posamezne države članice se odločijo za svoje strukture za nadzor na morju. Lahko pa povem, kot je povedal gospod eh, Kramer, da obstaja neko. Um, Torej, neke ideje po poenotenju in to podpira tudi zakonodaja EU. Imamo nacionalni um, koordinacijski center za Eurosur in um, Tukaj bi lahko tudi drugi organi sodelovali in države članice so želele eh, sodelovati pri tej mreži. In če pogledamo primer Nemčije, eh, tam v Cuxhavnu gradijo center za eh, pomorske informacije, kjer so vključenih vseh sedem služb in torej že danes se to, ta situacija izboljšuje. In ta model, torej da bi imeli neko skupno lokacijo, je prisoten v skoraj vseh državah članicah. In to je najbolj napreden sistem eh, nacionalnega koordinacijskega centra sem videla na nizozemskem, nekaj podobnega pa se dogaja v številnih državah eh, članicah in uh, tako si torej izmenjuje informacije. Seveda pa ima vsaka država svoje, svoje zakonodajo, ki jo morajo upoštevati in zato je pomembno, da Evropska unija torej, deluje v skladu s vsemi temi zakonodajami. Upam, da to pomaga, gre pa za temo, kjer bi bilo dobro, če bi Evropski parlament še naprej sodeloval in izkoristi vse priložnosti za sodelovanje in če bomo sodelovali, bomo lahko veliko dosegli in še kar veliko moramo postoriti. Hvala. Damit wäre dieser Tagesordnungspunkt. Lepa, tako smo zaključili s to točko na dnevnem redu, sedaj pa točka šest. Izmenjava mnenj s komisijo o Evropskem skladu za strateške naložbe. Naslednji dve točki pa sta brez navzočnosti javnosti. Ta pa odprti za vse poslanke in poslance v odboru, vendar pa brez navzočnosti javnosti, zato prosim, da ostali zapustite dvorano. Imamo 2-3 minutne pauze. 3 minutni odmor.